sredo bom skupaj s predsednikom sveta podpisal 16 aktov, ki smo jih sprejeli v okviru zakonodajnega postopka, običajnega, in sicer v skladu z 74. členom poslovnika. Seznam bo priložen zapisniku tistega zasedanja. Sedaj pa spremembe dnevnega reda končni osnutek dnevne